Uh, Prosim vas, da zasedete svoje mesta, zato ker bomo začeli z glasovanjem. Hvala lepa, izvolite. Per favore potete inserire la scheda e... Prosim, da ustavite vaše glasovalne kartice, da se lotimo glasovanja. V bistvu edinega današnjega glasovanja o poročilu gospe Muniz z naslovom Evropska unija kot globalna akterka, njena vloga v mednarodnih organizacijah. V redu. Torej, glasujemo. Kompromisni predlog številka 5. Kdo je za? Dvignite roko, prosim. Proti, vzdržani, sprejeto. Gremo naprej. Amadva številka 62 za, proti vzdržani, zavrnjeno 63 za, proti vzdržani, sprejeto 64 za, proti vzdržani, sprejeto kompromisni predlog 6 za, proti vzdržani, sprejeto nadaljujemo z amandmajem številka 70 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Nadaljujemo z amandmajem številka 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 72 za, proti, vzdržani, to mi ni jasno. preverjamo elektronsko eh, glasovanje o amadmaju številka 72. Glasujemo. Eh, sì, chiusa la votazione. Konec glasovanja. Ne, počakajte, počakajte. Ja, počakajmo, počakajmo. Mirno, le mirno. 50 glasovalnih kartic je ustavljenih, kot vidimo. Eh, Torej, 52 eh, kolegov glasuje, 52 kartic, 27 proti 23 sprejeto, 73 eh, za. Oziroma, ne, ne, oprostite, 72 je bil sprejet, sedaj glasujemo o 74. Proti zavrnjeno, 75 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Počakamo, počakajmo, da gospod Brok konča svoj telefonski pogovor. No, da ga le ne bomo motili, pa gremo naprej. 79 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 80 za, proti, vzdržani, sprejeto. 81 za, proti, vzdržani, sprejeto. 82. V redu, glasujemo elektronsko o amendmaju številka 81. 44, torej 30 proti 22, zavrnjeno 82 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 7 v treh delih, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani. Nisem prepričan, glasujemo elektronsko smo v drugem delu kompromisnega predloga 7. oddanih glasov, 28 proti 26 zavrnjeno. Tretji del za, proti, vzdržani, sprijeto. Sedaj nadaljujemo z amadmajem številka 86 za, proti, vzdržani, sprej, zavrnjeno. Gremo naprej. 89 za, proti, vzdržani, sprijeto. 90 za, proti, vzdržani. To mi ni jasno. 90 glasujemo elektronsko. Preverjamo 90. Odlično. Odlično konec glasovanja, 28 proti 27, ja točno, samo z enim glasom razlike, zavrnjeno, 91 za proti, vzdržani, zavrnjeno, 92 za, 91, preverjamo elektronsko 91. Ja, manjka nam en glas. No. Enega raztresenega kolega imamo. Konec glasovanja. 30 proti 23 zavrnjeno. 92 za proti. Vzdržani sprejeto. 93 umaknjen, 94 za proti. Vzdržani sprejeto. 95 za proti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 vzdržani sprejeto 101 za, proti. Zdi se mi čuden ta rezultat, zato bomo glasovali elektronsko 101, amantma 101, elektronsko glasujemo 58 glasov, konec glasovanja, 31 proti 25, zavrnjeno torej, 102 za, proti vzdržani, zavrnjeno 103, 102, v redu, preverjamo elektronsko. Konec glasovanja, 58 glasov, zavrnjeno, 32 proti 25, 103 za, proti, vzdržani, sprejeto, 104 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 104, v redu. Glasujemo elektronsko o amandmaju 104. Konec glasovanja, 58 glasov, 29 proti 29. No ja, prav ste imeli, ko ste dvomili o tem rezultatu. Torej je zavrnjeno, če je rezultat izenačen. Kompromisni predlog 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 113 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 118 za, proti, vzdržani, sprejeto. 119 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj glasujemo o 120 za, proti, vzdržani, sprejeto. 121 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 122 umaknjen, 125. 121, v redu, glasujemo elektronsko o amandmaju 121. 121, konec glasovanja. 56 proti 2. No, no, poslušajte, ni mi še treba menjati očal ali ne. 122 umaknjen, 125 za, proti, vzdržani sprejeto. 123 za, proti, vzdržani sprejeto. 126 za, proti, vzdržani, sprijeto 124 za, proti, vzdržani, sprijeto 127 skupaj z ustnim amandmajem 1 za, proti, vzdržani, sprijeto 128 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 129 za, proti, vzdržani, sprejeto 130 za, proti, vzdržani. Jaz bom to preveril, ni mi jasno. 130 za, glasujemo elektronsko 130. 130 je amadma, o katerem glasujemo. Dva kolega vidim, da nista glasovala, nekateri ste raztreseni. Vseeno, konec glasovanja, no se so vsi glasovali, sedaj pa 31 proti 21 zavrnjeno. 131 za. Oziroma ne, sprejeli smo 129, torej 131 odpade. Sedaj nadaljujemo s 132. Glasujemo za. Proti vzdržani sprejeto 133 za, proti vzdržani sprejeto 134 za, proti vzdržani zavrnjeno. Ustni amandma številka 2 za, proti vzdržani zavrnjeno se mi zdi. Glasujemo elektronsko o ustnem amantmaju številka 2. Glasujemo. V redu, vsi so glasovali, konec glasovanja. 29 proti 30, prav imate, sprej je to z enim glasom razlike. Tako da sedaj nadaljujemo s 137 za proti. Vzdržani, ni mi jasno. 137, glasujemo elektronsko. Še dva nista glasovala, eden ni glasoval. Aha, je, konec glasovanja. 23 proti 28, torej sprejeto. 138 za, proti vzdržani, sprejeto 139 umaknjen, 140 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 10 za, proti vzdržani, sprejeto. Gremo naprej na 148 za, proti vzdržani, sprejeto. Ustni amandma številka 3 za, proti vzdržani, sprejeto sprejeto 149 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 150. Oziroma vračamo se, 149 preverjamo, 149 glasujemo. Konec glasovanja. 29 proti 28, zavrnjeno 150 za, proti vzdržani, sprejeto 151 za, proti, vzdržani, mislim, da je to zavrnjeno, 152 za, v redu 151, preverjamo, rekel sem, oziroma ne bi smel reči, zdi se mi. No, imamo že rezultat, 32 proti 25, torej zavrnjeno. 152 za proti vzdržani sprijeto, 153 za proti vzdržani sprijeto, 154 za proti vzdržani sprijeto, kompromisni predlog 1 za proti vzdržani sprijeto. Sedaj glasujemo o amantmaju številka 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 14, v redu, glasujemo elektronsko, preverjamo 14. Glasujemo. Imamo tri glasove manj od kartic, oziroma dva, dva kolega ne glasujeta, konec glasovanja. 22 proti 34, torej sprejeto. 15 za proti vzdržani. To mi ni jasno. Glasujemo elektronsko o amandmaju številka 15. Glasujemo. Še vedno dva kolega ne glasujeta. Konec glasovanja. 27 proti 34. 28, sprejeto 16 za, proti. Tudi tu ni jasno. 16, elektronsko glasujemo. 16 glasujemo. Konec glasovanja. 26 proti 33, sprejeto 16. Glasovali smo o amandvaju številka 16, sedaj nadaljujemo s 17. Sedaj glasujemo o amandvaju številka 17. Ja, prosim. Ali morda razjasnimo, ker mi tukaj slišimo čisto neke druge številke, kot jih vi navajate. Ne vem, ali tudi zato, ker se vsi nepestano nekaj pogovarjajo.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 Dovresti ascoltare, dovresti ascoltare eh, il, la voce del. Poslušati bi morali, oprostite za mojo skromnost, predsedujočega, ali ne? In v tem primeru mislim, da ne moremo mm, ponoviti glasovanje. Sedaj glasujemo o amandmaju številka 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17 je bilo to, ja. A naj preverimo elektronsko, 17, ja, začnemo glasovati. Sedemnajst. Dva kolega nista glasovala, ampak vseeno bomo končali. Konec glasovanja. 28 proti 27 zavrnjeno. 18 za. 18 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 2. Za, proti, vzdržani sprejeto. Gremo naprej. Amadma številka 25. Za, proti, vzdržani sprejeto. 26. Za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 3. Za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto. Amadva številka 27 za, proti. Ni mi jasno, torej glasujemo, preverjamo elektronsko amadva številka 27. Konec glasovanja. Zavrnjeno, 32 proti 25, torej gremo naprej, nadaljujemo s 30. Eh, torej, kdo je za amandma številka 30? Proti? Vzdržani, zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 34 za, proti, vzdržani, sprijeto. 35 za, proti, vzdržani, sprijeto, 36 za, proti, vzdržani, sprijeto, 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 38 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 39. 38 preverjamo v redu, preverjamo konec glasovanja. O 38, 28 proti, 31 za, sprejeto torej. 39 e, za, proti, vzdržani, sprejeto. 40 za, proti, vzdržani. Ha, ni mi jasno. Glasujemo elektronsko o 40. Konec glasovanja. 30 proti 30, torej zavrnjeno. Enainštirideset za, proti, vzdržani, sprejeto. Dvainštirideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Triinštirideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Štiriinštirideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, sprijeto. 45 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 46 za, proti, Ustre, ni mi jasno to. 46, glasovali bomo elektronsko, da to preverimo. Konec glasovanja, vsi so glasovali, 29 proti, 31 za, torej sprijeto kompromisni predlog 4 za proti. Niste dvignili rok, ampak mislim, da smo za. Gremo naprej. 53. Prosim, da dvigujete roke. Samo še malo glasov imamo. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma številka 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2 za, proti, vzdržani. Vzdržani, sprejeto. 3 za, proti. Vzdržani, sprejeto. 4 za, proti. Vzdržani, sprejeto. 5 za, proti. Vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa preverjamo glasovanje o amandvaju številka 5. Glasujemo amandva številka 5. 60 glasov konec glasovanja 32 proti 28, torej zavrnjeno. Sedaj glasujemo o amandmajih INTA. 1. Za proti vzdržani sprijeto. 2. Pr za proti vzdržani zavrnjeno. 3. Za proti vzdržani sprijeto. Torej, imamo sedaj predlog sekretarjata, da bi glasovali v bloku o amadmajih od 4 do 10. Ali ima kdo kaj proti temu predlogu? Ne. A ne? Navadno glasujemo dalje. Torej, v redu glasujemo in ta 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 5 za, proti vzdržani, sprejeto, šest za, proti, vzdržani, zavrnjeno, sedem za, proti, vzdržani, sprejeto, osem za, proti, vzdržani, zavrnjeno, devet za, proti, vzdržani, zavrnjeno, deset za, proti, vzdržani, sprejeto, enajst za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti uh, glasovanje o INTA 11? Glasujemo. Konec glasovanja 33 proti 27 za, zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo elektronsko o tako spremenjenem poročilu. Glasujemo. še dva kolega nista glasovala. Konec glasovanja. Še vedno je, da ni glasoval, ampak vseeno, konec glasovanja. 53 za, 5 proti, nihče se ni vzdržal, čestitamo poročevalki. In za besedo prosi gospod Brok, izvolite. Prosili ste za besedo. Un attimo di attesa, l'onorevole Brock è impegnato in una conversazione privata. Malo počakajte, gospod Brock ima zasebni pogovor še za hip. Ampak prosili ste za besedo, gospod Brock, ali ne? Ne. Ja, potem pa ne. V redu, e, ne pozabite prosim vaših glasovalnih kartic, da ne bodo ostale tukaj, potem bodo težave. Lahko gremo sedaj torej k naslednji točki na dnevnem redu. Predstavitev o razmirah na področju človekovih pravic v Turkmenistanu, izmenjava mnen s turkmenistanskimi zagovorniki človekovih pravic, ki jim dajemo besedo, ko se bodo namestili. onorevole Salafranca, prego. Gospod Salafranca, izvolite. Ja, gospod predsednik, najlepša hvala. Eh, eh, rad bi se namreč zahvalil poročevalki za rezultat pri glasovanju o njenem poročilu in prosil bi potem, naj se v zapisnik zapiše. Gospod predsednik, ponavljam, torej poročevalki čestitam za njeno poročilo, ampak v imenu naše politične skupine bi želeli, da se v zapisnik zabeleži, da kljub temu, da je predstavila več ustnih predlogov sprememb, da jih je naša skupina vse podprla. In to pravim zato, ker je poročevalka večkrat zavrnila ustne predloge, ki jih je vložila naša politična skupina in bi želel, da se povdari, da mi nismo zavrnili, ampak da smo podprli te ustne predloge sprememb. Hvala, gospod Sela Franka. Sedaj pa, kot sem že povedal, gremo naprej na osmo točko na dnevnem redu izmenjava mnenj s turkmenistanskimi zagovorniki človekovih pravic. Dobro veste, da je sporazum o partnerstvu in sodelovanju, ki je bil nedavno podpisan in ki bi ga moral parlament sprejeti junija, v središče pozornosti, ki jo posvečamo pri našem delu, postavil prav to vprašanje. Zagovorniki človekovih pravic v Turkmenistanu se v svoji državi spopadajo tudi z dokaj nestabilno vlado in nestabilnim položajem na področju človekovih pravic, ki se ne spoštujejo v vseh situacijah, na katerih smo mi na nje navajeni. Ta situacija v tej srednje azijski državi je predmet obiska, ki ga bo v prihodnjih dneh od 26. do 30. aprila opravila delegacija naših kolegov skupaj z drugimi predstavniki v Turkmenistanu. Vemo, da je zelo težko delati nevladnim in zunanjim organizacijam v Turkmenistanu in zato smo predvideli, povabilo predstavnikov zagovornikov človekovih pravic sem k nam v, našo, v naš odbor, tako da bomo z njimi izmenjali eh, mnenja. Med nami je gospod Tuk Batulin, aktivist, ki je zelo veliko trpel zaradi delovanja turkmenistanskega režima in ki je bil tudi v azilu v Evropi. V tem času je ohranjal stike s svojimi sodržavljani in je tako pogosto poročal o neposrednih virih iz svoje države. Med nami je tudi gospa eh, Jančeslava Magadov, predstavnica civilne družbe v Turkmenistanu in tudi gospa Veronika Zentegovston, voditeljica Human Rights Watcha, organizacije, ki jo naš parlament zelo dobro pozna. In ki je že v preteklosti organizirala, eh, bilo prisotno na številnih srečanjih v našem parlamentu. Tako da eh, še preden dam besedo našim obiskovalcem, našim gostom, bi dal besedo podpredsednici skupine za človekove pravice, gospa Hautala, izvolite. Eh, Hvala lepa. Ozadje tega je, da je odbor za zunanje zadeve februarja usvojil in sprejel uh, nezakonodajno rezolucijo, ki je pravzaprav kar kritična. Gre za predpogoje izvajanja in ratifikacijo sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Turkmenistanom. Torej gre za nezakonodajno rezolucijo in razlog, da smo se tako odločili v tistem času, je bil, da je bilo zadnje glasovanje za sklenito tega sporazuma bilo preloženo, dokler se ne bi pri odboru posebej obravnavale zadeve v Turkmenistanu na podlagi obiska. Ta obisk bo pravkar zaključen, prej smo se ukvarjali predvsem z Uzbekistanom, tako da je to sedaj neke vrste preizkus, kako se lahko Evropski parlament resno loti nadzora in stalnega spremljanja in pregleda izvajanja načel, ki izhajajo iz Akija in drugih temeljnih vrednot Evropske unije. Sedaj ima parlament po Lizbonski pogodbi novo vlogo in pristojnost, da reče da ali ne ob sklenitvi mednarodnih sporazumov. Sedaj je odbor in tudi poročevalec oziroma poročevalka gospa Nikol o, torej upravljeni so bili razgovori s strokovnjaki, tudi strokovnjaki za vidike kršitev človekovih pravic in rada bi rekla, da je podoba bolj ali manj takšna, kot smo jo zapisali že v nezakonodajni rezoluciji Evropskega parlamenta. Je pa tu še ena pomembna medinstitucionalna zadeva. V nezakonodajni rezoluciji v nekaterih točkah parlament poziva k novim oblikam nadzora, tako da bi dejansko lahko spremljal stanje zadev na področju kršenja človekovih pravic in da bi tudi s tem lahko spremljali izpolnjevanje pogojev za sklenitev sporazuma. Ta mehanizem spremljanja, monitoringa je bil predmet razprave prejšnji teden in rečeno je bilo, da se ta novi mehanizem spremljanja ne bo izvajal po posvetovanju s pravnimi strokovnjaki, so namreč prišli do sklepa, da bi tak mehanizem močno izkrivil ravnotežje med institucijami. Zato mora biti parlament zelo buden, ker gre za vprašanje naše pravice do pregleda in zaradi tega predlagam, da formalno v imenu odbora za zunanje zadeve zahtevate, da dobimo pogled v to pravno mnenje in da zahtevamo tudi, da utemeljijo to svoje negativno mnenje o mehanizmu spremljanja. Sama sem prepričana, da gre za zadevo, kjer bi se moral ta odbor parlamenta vprašati, kakšna je vloga parlamenta, ker eh, tukaj se v bistvu ustvarja presedan o tem, kako je lahko parlament sploh vključen v te zadeve. In zato gre sedaj za resno vprašanje interesov posameznih institucij. To je vse, kar sem hotela povedati. Tu imamo strokovnjake, ki nam lahko razložijo, kakšno je dejansko stanje človekovih pravic v Turkmenistanu. Hvala za enkrat. Grazie, presidente Avtola. Hvala, predsednica Avtola. Sedaj pa k naši izmenjavi mnenj. Besedo bo prvi dobil gospod Farid Tokobatulin in prosil bi vas, če vam le uspe, da se držite časa petih minut za vaš prispevek, da bomo potem imeli čas za izmenjavo mnenj s kolegi. Izvolite, gospod uh, eh, Tukbatulin.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 Resnično sem zelo vesel, da se poslanke in poslanci Evropskega parlamenta dejansko zanimajo za to in da vas tudi skrbi za človekove pravice v Turkmenistanu. V zadnjih 20 letih v Turkmenistanu vlada totalitarni režim in v vseh teh letih so različne mednarodne organizacije, vključno z Evropskim parlamentom in Združenimi narodi, ugotavljale, da sicer obstaja nek dialog s turkmensko vlado in da se bo ta situacija izboljšala. Vendar naš prejšnji predsednik je odstopil s položaja novi, eh, predsednik pa nadaljuje njegovo politiko. In v Turkmenistanu vlada sprejema zakonodajo, od katere nekatera tudi dobra, ampak to ne pomeni, da se stanje v celoti spreminja, ker je tudi zato, kako se zakonodaja izvaja v praksi. To je zelo sporadično. Veliko krat se sprejema zakonodaja, ki se v praksi potem sploh ne izvaja in stanje človekovih pravic res ni zelo dobro. Naj vam podam nekaj primerov. Naprimer, vsa politika kaznovanja ljudi iz neke vrste kvazi psihiatrično obravnavo se ponovno izvaja. Veliko državljanov, ki so šteli za nezveste režimu, je bilo prisiljenih iti v psihiatrične bolnišnice, kjer so bili izpostavljeni različnim oblikam nečloveškega ravnanja. In med njimi je znan tudi primer našega sodržavljana, ki je bil sicer 80 let star in vendar si je upal podati izjavo za radio in zato je končal na psihiatrični kliniki v umobolnici. To pomeni, da so mu nekaj časa sledili pripadniki tajne policije in je bil večkrat tudi kaznovan. Njegovo ime je na črnem seznamu. Na črni listi so tudi imena drugih svobodomiselnih, ki potem ne morejo niti dobiti službe v Turkmenistanu in tako se zgodi Naprimer, to, kar se je zgodilo Mohamedu Muratu, ki je v svojih brezuspešnih poskusih iskanja službe tako obupal, da je na koncu storil samomor. Potem je recimo drugi primer našega prijatelja, ki ga je množica kamnala ravno zaradi njegovih svobodomiselnih nadzorov. Potem je tu primer družine Berdejev, ki so sicer pripadniki uspešne poslovne družine, ampak vse, vse njihovo imetje je bilo zaseženo, zasegla ga je tajna policija, potem so jih mučili, sicer so zrežirali neke vrste sodni proces in bili so izpostavljeni močnemu pritisku. In mater so večkrat poslali v umo bolnico, tako da je tudi sama večkrat poskušala storiti samomor zaradi tega. Drugi član družine pa je imel hudo bolezen, ki je ni bilo mogoče zdraviti v Turkmenistanu in bi moral biti odpeljan na zdravljenje v Moskvo, vendar mu tega niso omogočili, ker je preveč aktivno nasprotoval režimu. Na ta način so svobodomiselni ljudje v Turkmenistanu neke vrste stalno talci režima in tak pristop se nadaljuje že leta in leta. Imam še veliko drugih primerov. Nedavno smo imeli tudi primer skupine mladih pevcev, ki so bili aretirani zato, ker so eh, podali izjave za turški eh, radio in zaradi tega so bili obtoženi na sodišču tudi njihovi sorodniki. Teh primerov je ogromno, vendar imamo sedaj omejen čas in zato bom raje odgovarjal na vaše vprašanja, če jih imate. Hvala. V zvezi s tem bomo imeli še kar veliko možnosti, da si izmenjamo mnenja in poglobimo to, kar ste omenili v uvodu. Sedaj damo besedo gospodu Mamedovu, predstavniku civilne turkmenitanske. Turkmenistanske družbe. Tudi vas bi prosil, če se lahko držite petih minut, zato da bomo potem imeli več časa za izmenjavo mnenj. Izvolite. Хочу выразить благодарность за то, что э, был приглашен сюда, и мне, э, у меня появилась возможность выступить перед вами с этой высокой трибуны. Э, Hvala lepa. Zelo sem zadovoljen, da vas lahko nagovorim. Kadar se pogovarjate o odnosih s Turkmenistanom, bi vas rad pozval, da ne prevzemate nobenih obveznosti eh, v smislu tistih, ki so jih prevzeli kolegi v Združenih narodih, ki se nikoli niso poglabljali v dejansko stanje v državi. In nikoli niso zahtevali potem od Turkmenistana, da bi izpolnil svoje obveznosti prevzete s porazumom. Razumemo sicer, da hočejo nekateri ostati neutralni, pa vendarle mora Turkmenistan izpolniti svoje mednarodne obveznosti, ki jih je prevzel. Vlak je na nek način že odpeljal, kar se tiče združenih narodov. Zato vas tukaj pozivam, da globoko razmislite, preden se odločate o pomembnih zadevah v zvezi s Turkmenistanom. Pri nas vlada zatiralski režim. In zato, kadar sklepate kakšne sporazume, morate ustrajati na izpolnjevanju predpogojev. Namreč, Pri nas so politiki zelo izkušeni na področju neizpolnjevanja prevzetih obveznosti in zavez. Zato resnično zahtevam, da razmislite o tem, eh, kako naprej odločate, še zlasti v primerjih, ko bi bilo treba zahtevati izpustitev političnih zapornikov. Teh je vsaj 15 tisoč oziroma 15 tisoč je vsaj tistih, ki so na črni listi. To so zadeve, ki jih lahko zahtevate kot izpolnitev pogojev ob sklenitvi sporazumov o partnerstvu in sodelovanju. Rad bi vas opozoril na določena dejstva, da stvari, ki se dogajajo povsem nezakonito, na ljudi, ki so v zaporu, ki je podoben koncentracijskemu taborišču in to v resnici tudi je. Naj vam povem, da zaporniki tam nimajo nikakršnih pravic, nimajo se pravice niti družiti med seboj, niti prejemati obiskov svoje družine, niti do odvetnikov nimajo dostopa. To je dejansko stanje kot v koncentracijskem taborišču. In zato bi vas res lepo prosil, da se o tem pogovorite s turkmensko vlado. Vem, da nimamo veliko časa, ampak rad bi vam povedal tudi to, da se morate pogovoriti o dejanskem stanju. Pogovorite se z materami številnih jetnikov, pogovorite se z materami, ki so zaprte ali so bile zaprte in z mladimi ljudmi, ki nimajo druge rešitve, kot da postanejo odvisni od mamil. Vemo, da k nam prihajajo mamila iz Tadžikistana v velikih količinah. Pravzaprav naša vlada sponzorira to trgovino z mamili. Zato bi rad, da razmislite o teh zadevah. Ravno zaradi pasivnega odnosa mednarodnih organov, zaradi stalne tišine, to pomeni neke vrste tiho privolitev in soglašanje s tem, kar počne vlada v Turkmenistanu. Prosim vas, ustrajajte na predpogojih in potem razmišljajte, ali si res želite sodelovati s to državo ali ne. Mi bi radi doživeli enkrat uresničitev novega koncepta demokracije, vendar nam še nikoli ni uspelo premagati zatiralskega režima, ravno zaradi tega, ker ima dobre ekonomske povezave in tudi skrite povezave z Evropsko unijo. Turkmenistan pa je vendarle pomembna država tudi kot trgovinski partner Evropski uniji. Zato prosim vas, razmislite o tem in se pogovorite. Hvala, gospa Veronika Zente Golston, članica predstavnica Human Rights Watcha, ki jo poznamo tudi zaradi številnih drugih prispevkov, ki jih je ta organizacija imela v našem parlamentu, torej spregovorila nam bo o položaju na področju človekovih pravic v Turkmenistanu, pa tudi o dejavnostih tega režima v različnih mednarodnih organizacijah in drugih organih. Torej, tako kot prejšnje kolege, tudi vas prosim, če se lahko držite petih minut. Izvolite. Thank you, Mr. Chairman. Um... Hvala lepa, gospod predsednik drage poslanke in poslanci, zelo sem zadovoljna, da sem lahko tukaj z vami. Vas opozorim na tisti prispevek eh, Human Rights Watch v zvezi s Turkmenistanom, tudi ob priložnosti obiska delegacije odbora za zunanje zadeve v Turkmenistanu. Ne bi govorila preveč podrobno o tem stanju, že kolega iz Turkmenistana sta že povedala, zelo prepričljivo, kakšno je stanje v Turkmenistanu. Poskušala pa bom nekako povezati med seboj vprašanja kršenja človekovih pravic v Turkmenistanu in eh, politiko Evropske unije ob sklepanju sporazumov. Kot smo slišali že prej, Evropski parlament ima sedaj ključno priložnost, da zagotovi da se politika Evropske unije izvaja v skladu s temeljnimi načeli in vrednotami in da se držite določenih pravil. Še zlasti, kadar gre za vzdrževanje odnosov z enim od najbolj zatiralskim eh, režimom in ne da bi zahtevali spoštovanje človekovih pravic vnaprej. Pomembno je, da se klauzulam, ki se nanašajo na človekove pravice v tovrstnih sporazumih, da konkretna vsebina, da se na njih ustraja. In kljub temu, da se to ni izvajalo, je ta Evropski parlament v letu 2009 potrdil sporazum. Čeprav se je takrat govorilo, da bo sporazum za podlago izvajanju reform, se to nikoli ni zgodilo ampak če naj v prihodnje ta parlament potrebuje sporazume, naj razmisli o tem. Takrat sta tudi komisija in svet prevzela zaveze do Evropskega parlamenta, da bosta spremljala izpolnjevanje pogojev, ki so vodili k sklenitvi sporazuma. Vendar nikakršnih dokazov ni o tem, da bi se komisija in svet preko svojih pristojnih služb dejansko kdaj ukvarjala s tem. Torej, prvo, kar imamo, je vlada, ki ni pokazala nikakršne pripravljenosti spremeniti karkoli in po drugi strani Evropsko unijo, ki tudi ni storila ničesar, da bi zahtevala izpolnitev pogojev predlog eh, rezolucije, ki je bil sprejet v letošnjem letu, je sicer v redu, vendar je treba zahtevati, da se vzpostavi mehanizem spremljanja izvajanja in spoštovanja človekovih pravic, sicer takega mehanizma preprosto ne bo. Na tem je treba ustrajati. To sem slišala tudi od eh, predstavnikov Evropske unije na visoki ravni, ravno včeraj. Ta odbor je torej sprejel rezolucijo, ki spet ne bo ničemur služila, če se služba za zunanje zadeve ne bo odzivala tudi na druge pozive in zahteve, kot je naprimer tisti, da se opravi ocena izvajanja sporazuma na spoštovanje človekovih pravic v Turkmenistanu ker šele ustrajanje na izvajanju teh določil bo prisililo vlado, da začne izvajati reforme. To je priložnost za resen razmislek o stanju človekovih pravic v Turkmenistanu, ki je še vedno zelo kritično. Je pa tudi priložnost za resen razmislek o tem, kako resno misli turkmenistanska vlada, ko obljublja izvajanje reform, v katerih ne vidimo nikakršnih dokazov. In prav tako je treba zahtevati, da se doseže nek otipljiv napredek na področju spoštovanja človekovih pravic. To je tudi priložnost, da se daj razmislimo o tem, kaj smo se naučili v zvezi s kršitvami človekovih pravic drugod v svetu in ali lahko iste pristope uporabimo tudi za Turkmenistan. Komisija je že priznala, da je nujno potrebno, da ponovno razmisli o politikah, ki jih izvaja v tej regiji, to je že v redu, vendar se ne smemo ustaviti pri tem. Evropska unija mora še enkrat razmisliti o svojem pristopu tudi do drugih zatiralskih režimov, ne le do Turkmenistana in treba je zagotoviti izvajanje človekovih pravic. Te izbire, ki jih ima pred seboj Evropska unija, namreč niso izključujoče. Na včerajšnjem sestanku sem slišala zelo pomembno izjavo službe za zunanje delovanje v zvezi s človekovimi pravicami. Rečeno je bilo, da je turkmenska vlada pokazala jasno odprtost in zainteresiranost za sodelovanje z Evropsko unijo in da ne bo svoje odnose omila zgolj na Kitajsko in Rusijo ampak ne gre samo za to, da vzpostavljamo odnose, ki služijo interesom Evropske unije. Gre tudi za interese turkmenistanske vlade, naprimer, in tako jih je treba tudi izkoristiti. Te vzvode je treba izkoristiti tako, da jim ne dajemo podpisanih sporazumov kar tako za ston temveč da uporabimo podpis porazumov kot dejansko sredstvo za ustrajanje na izboljšanju stanja v državi in na spoštovanju človekovih pravic. Signora Golston. Um... Ehm, Hvala. Vse ste končali, ali ne? Ja, ampak prostite, no. Eh, uh, <laughs> predem dam besedo kolegom bi želel k tej skupni razpravi dodati še gospoda Fišejro iz eh, službe za zonanje delovanje. Če želite še vi kaj dodati k temu splošnemu okviru, izvolite. Hvala lepa. Predsedujoči, samo nekaj besed se in naš čas priganja. Naj najprej. Povem, da pozdravljam prispevke govornikov. Zelo cenimo delo, ki ga upravljajo vladne organizacije v državi, v tej regiji. Seveda se zavedamo, kako velik izziv to je. Stanje človekovih pravic v Turkmenistanu je zaskrbljujoče, enako velja za druge države osrednje Azije. Evropska unija daje velik, velik pomen odnosov s temi državami, zato smo sprejeli tudi ustrezno strategijo za to regijo. Ta strategija je bila sprejeta leta 2007, od eh, tlej pa imamo redni dialog z državami v regiji, vključno s Turkmenistanom. Ti dialogi potekajo zelo odkrito in dajo možnost postavljanja vprašanj različnim predstavnikom teh držav. Vodimo dialog z civilno družbo, z, tudi z člani parlamentov, ki sodelujejo pri pripravi tega dialoga. Naj pa povdarim nekaj. Seveda pa zagotavljanje človekovih pravic ni omejeno na, te, na ta dialog. Saj sodelujemo z različnimi predstavniki na različnih eh, nivojih. V Taškentu smo pred kratkim strajali na določenih vprašanjih eh, človekovih pravic, sploh tistih, eh, ki so posebno zaskrbljujoči za Evropski parlament tam verjamemo, da je za države, kot je Turkmenistan, in tukaj se strinjam s tem, kar je bilo povedano glede težavne situacije v zvezi s človekovimi pravicami, verjamemo v aktivnost in ne verjamemo, da je mogoče napredek doseči na kratki rok. To je dolgoročni proces, vendar pa bolj se bomo angažirali, bolj bomo lahko spodbujali reforme. Zato si želimo, da bi sporozum o partnerstvu in sodelovanju začel delovati čim prej. To nam ne bo dalo samo okvir, ampak nova urodja za naš eh, angažiranost. Spostavljen bo poseben parlamentarni odbor, kar bo prav tako omogočilo izmenjavo informacij in razpravo. Gospa Hautal je omenila najnovejše razprave glede mehanizma za spremljanje, da tega ne bi ponavljal. Ampak povezano z, z tem eh, PCA sporazumom bomo dobili ustrezno osnovo, tako kot eh, v odnosih do vseh drugih držav eh, Centralne Azije. Naj za zaključek povem, kako pomembna vloga je je vloga Evropskega parlamenta v tem smislu. Zelo nas veseli, da je Evropski parlament eh, da bo Evropski parlament organiziral obisk v Turkmenistanu. Zelo nestrpno bomo pričakovali rezultate tega obiska, te misije. In končno naj se še enkrat zahvalim eh, nevladnim organizacijam in posameznikom, ki so tukaj prisotni in igrajo zelo pomembno vlogo pri tem, da bomo bolje razumeli eh, situacijo. Zato se veselim nadaljne razprave in na nadaljnega sodelovanja. Hvala lepa. Doktor Fišera, pa sjamo. Hvala, gospod Fišera. Sedaj pa bomo začeli z za razpravo in kot prvi bo dobil besedo gospod Petering, tudi nekdani predsednik Evropskega parlamenta. Ich möchte meine Anerkennung zum Ausdruck bringen. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Eh, rad bi izrazil eh, moje odobravanje dela gospoda Tukbatulina, tudi gospod Cinti Goldstone, pa gospoda Mavedova. Če upoštevamo, da je gospod Tukbatulin našel Uh, azil v Avstriji, gospod Mamedov pa v, na nizozemskem, vidimo, da sta morala zapustiti svojo državo, da bi poiskala svobodo. Naj nekaj povem, ker pojmo stabilnosti. Pri nas v Evropski uniji ali posod po svetu argumentiramo z stabilnostjo. Tako da potem ne bi bilo treba natančno pogledati, kako zadeve potekajo človekovimi pravicami in eh, svobodo. In eh, ta pojem je bil napačen že v času totalitarnih eh, komunističnih režimov, kajti uporabljal se je, da bi opisal stanje tistih, ki so živeli v nesvobodi. Enkrat za vse le mora biti jasno, da k stabilnosti sodijo človekove pravice, svoboda, demokracija in pravo, pravica. Brez eh, teh vrednot, brez pravnega reda, brez človekovih pravic, brez demokracije ne moremo imeti stabilnosti, to je lahko mir na pokopališču, nikakor pa ne stabilnost. Hvala lepa, gospod Peter in gospod Belder, za dve minuti. Ja, Hvala, eh, gospod predsednik in hvala lepa tudi vsem odeležencem te razprave na podiju. Hvala lepa za vaše prispevke. Resnično je grozljivo poslušati, da se spet uporabljajo psihiatrične osnove, za politične ujetnike. Politična psihijatrija je nekaj, o čemer smo že veliko slabega slišali iz drugih držav. Na kitajskem je bilo to v navadi pred nekaj leti. Zato imam eno vprašanje, kako pa je z verskimi svoboščinami? Slišali smo, da ima ena od fondacij vedno stike z skupnostmi v Turkmenistanu. Včeraj sem dobil poročilo, da neregistrirani baptisti doživljajo zelo hude čase. Preganjajo in imajo svojih eh, pravic. Eh, tako da morajo svoje obrede izvrševati po noči, skrivaj in to je velik pritisk, ogromna represija v glavnem mestu Turkmenistana naj bi zgradili katedralo Ruske ortodoksne cerkve, pravoslavne cerkve. E, registrirana pa tudi katoliška cerkev, ampak državljani Turkmenistana, ki živijo v neregistriranih verskih skupnostih, so kaznovani. če tudi naj bi imeli pravico do praznovanja svojih praznikov. Vendar se represije povečujejo, kar zadeva svobodo veroizpovedi. Nam lahko nekaj o tem poveste? In še nekaj. 20. januarja je prišlo do srečanja v Turkmena Bato. Več kot 20 oseb je bilo takrat areteranih, zaprtih. Je. Morali so plačati globe, zato da so jih ponovno izpustili na prostost. Položaj je torej zelo težaven in evropske institucije bodo morali nekaj storiti za zagotavljanje temeljnih pravic eh, turkmenskih državljanov. Mi lahko torej nekaj poveste k svobodi veroizpovedi. Hvala lepa, gospod Bilder, gospod Palecki, tudi vi dve minuti, izvolite, hvala lepa manau kad mes išgirdome svarbius dalykus apie šalį, kuri. Hvala lepa. Zavedamo se, da so to zelo pomembne zadeve. Zdaj, Turkmenistan je v marsičem zelo posebna država. Med vsemi državami nekdanje Sovjetske zveze je bil Turkmenistan vedno nekaj posebnega. Turk k meni so imeli navado v svoji zgodovini, pravzaprav po božje, častiti svoje voditelje. In to se žal še vedno nadaljuje. Obljubljali so nam izboljšanje situacije, vendar se to žal še ni zgodilo. In sedaj se moramo odločiti za eno od dveh zadev. Bodi si preložiti podpis eh, sporazuma o partnerstvu, bodi si podpisati ta sporazum sam sem zato, da se odločimo za manjše zlo, ker se mi zdi, da je vseeno bolje, da podpišemo ta sporazum in s tem pridobimo instrument za nadaljne ukrepanje. Zato bi rad vprašal naše goste. To so zelo pomembne vizi iz regije, recimo tudi Turčija je med njimi in tudi drugi sosedje, večinoma niso eh, demokratične države, razen če morda izuzamemo do neke mere Turčijo. Kaj so torej vaši upi za demokratizacijo vaše domovine in katera od vaših sosedov oziroma držav v regiji je najbolj vplivna? Kelam, dve minuti, prosim. Hvala lepa, gospod Kelam, za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da je kolegica Hautala podala zelo dober uvod v tematiko. Zahvalil bi se tudi predstavnikom Turkmenistana za zelo koristne informacije. K temu, kar pa je rekla komisija, ne bojem, da poznamo ta pristop. Bolj kot bomo upleteni, bolj bomo lahko vplivali na situacijo vendar pa se je to izkazalo eh, za prazne želje, kajti vse to počnemo na račun človekovih pravic. Ljudje, ki so zaprti, ne morejo čakati leta in leta, da se bo režim eh, morda nekega dne spremenil. Lahko se strinjamo z gospodom Amedovom da ne moremo spremeniti represivnega režima z trgovinskimi eh, odnosi, kar je povedala gospa Goldstone, da ima Evropska unija svoje vzvode v tem primeru in svoj vpliv in da eh, zato moramo pogojevati naše trgovinske odnose. Ampak najprej nas mora režim prepričati, da bo prišlo do resničnih sprememb, kar zadeva spoštovanje človekovih pravic. Hvala lepa gospod Kelam, gospod Nikolaj, gospa Nikolaj za te minuti. Hvala lepa, gospa, gospod eh, predsedujoči. Naj pozdravim to pobudo, kajti s tem ponovno dokazujemo, kako pomembne so človekove pravice za Evropski parlament. Izredno pozdravljam v našem krogu aktivista za človekove pravice, ki sta se izjemno zauzemala za spoštovanje človekovih pravic v svoji državi, žal pa sta bila prisiljena to državo zapustiti. Seveda pa še vedno zaslužita podporo z naše strani za aktivnosti, ki sta jih že izvedla in še jih bosta. Gospod Mamedov ste vodja civilne demokratične unije Turkmenistana. Torej, aktivist na področju človekovih pravic, delate v eksilu, za vašo organizacijo se zauzemate, za vašo domovino. Mislim, da vaša organizacija zasluži našo, vso našo podporo. Ker ste dejali, me je spomnilo na nekaj, mene, ki prihajam iz bivše komunistične države, spomnilo me je, eh, kako eh, so potekale sovjetske praktike. Tudi sama sem to doživljala eh, do konca 90-ih let. Eh, kot eh, evropski državljani imamo dožnost, da ko bomo potovali v čemad, da omenimo vse probleme, ki so jih danes omenjali naši gosti. To moramo posredovati turkmenistanski vladi in uh, uradnim organom, s katerimi se bomo srečali. Mogoče bo to pomenilo odprtje dialoga o človekovih pravicah. Eden od gostov je povedal, in tukaj bi postavila vprašanje, dejani ste, da so Združeni narodi naredili napako. Ko so začeli s pobudami za ciljem izboljšanja situacije na področju človekovih pravic. Ste tudi mnenja, da bi mednarodni bojkot eh, Turkmenistana in to vključuje tudi OZN ter Evropsko unijo, ali bi lahko takšen mednarodni bojkot turkmensko vlado prisilil k reformam. Dejali ste, da nekaj zakonov že bilo sprejetih. Bi bil tak pristop primeren? Za zaključek debate, gospa Gomez, za dve minuti izvolite. Sem v delegaciji, ki bi obiskala Turkmenistan naslednji teden in opažam prepad med tem, kar je govorila gospa. Goldstone, ki je govorila o grozoviti situaciji in besedami eh, komisije, eh, ki pravijo, da je to razlog za zaskrbljenost. Zato me zanima, če eh, vprašam predstavnika službe za zunanje delovanje, lahko podate samo en konkreten element, pri katerem je prišlo do konkretnega napredka. Kakršnakoli reforma, ki je bila uresničena ali zapornik, ki je bil izpuščen, nekaj e, malenkost, ki je dejansko bila storjena in nam lahko pove, da obstaja perspektiva, da bo e, sporazum o partnerstvu in sodelovanju primerno orodje za sodelovanje s Turkmenistanom. Sprašujem pa govornike na podijo, ali lahko komunicirajo s svojimi ljudmi z organizacijami, so lahko zakonito v stiku s svojimi ljudmi in eh, delujejo preko prijateljev in sumišljenikov v Turkmenistanu. In še vprašanje, ki ga postavlja gospod Nikolaj, glede bojkotov. Bi bili bojkoti učinkoviti, če ne? Kako bi lahko Evropska unija izkoristila? Eh, svoje vzvode, ki jih ima na voljo. Hvala lepa, gospa Gomez. Zdaj bilo glede na prvotni vrstni red, eh, prosil govornike, da odgovorijo na postavljena vprašanja. Tako da začenjamo z gospodom Tukbatulinom in potem nadaljujemo z gospodom Avedovom in tako naprej. Hvala lepa za vaše vprašanje, za vaše zanimanje. Naj najprej odgovorim na vprašanje, ali bi lahko turkmenski režim imenovali stabilen režim. Pred dvemi meseci so severnoafriške države veljali za stabilne. Tam so veljali običajni zakoni. In nihče ni mogel napovedati, kaj se bo tam zgodilo. Turkmenistan se zdi stabilen, zdi se, da ima svoje pravila, ampak vprašanje je, kako se zakonodaja pravila izvajajo. Kolega Mamedov je povedal, kakšna je situacija na področju brezposelnosti. Uh, ljudje ne morejo najti službe. Imamo eh, zveze s Turkmenistanom, lahko spremljamo situacijo tam in lahko objavljamo statistike iz Turkmenistana, saj imamo prijatelje tam. Od eh, prijateljev iz Turkmenistana, ki živijo tam, dobiva mnoga pisma in me sprašujejo, kdaj se bo kaj spremenilo ko boste šli v Turkmenistan, vas prosim, da predlagati naslednje kot možnost razvoja. Če upajo, da bodo lahko ohranili situacijo takšna, kot je danes, potem se bodo soočili s stanjem v katerem bo vse skupaj eksplodiralo, tako kot se je to zgodilo v Severni Afriki. Mislim, da nič drugega ni mogoče od njih zahtevati. Zakonodaja je postavljena, zakonski okvir je tukaj, samo izvajati je treba zadeve, ker zadeva versko svobodo. To je zelo veliko za manjšinske verske skupnosti, ki poskušajo v Turkmenistan vnesti versko raznolikost. Verske organizacije so prepovedane, razen če so registrirane. Pa še tiste, ki so registrirane, so pod stalnim pritiskom oblasti, vključno z muslimanskimi aktivisti. Primere za to poznam. Zaradi pomanjkanje časa vam nisem eh, dal primero muslimanskih aktivistov, ki so v zaporu, tam so umirali, njihove družine so preganjene. Takih primerov je zelo veliko. Če bo Evropska unija podpisala sporazum za Turkmenistan, bo eh, Turkmenistan prevzel določene odgovornosti. Turkmenistan je mm, član ovce in v tem smislu tudi prevzema svojo odgovornost. Vprašanje pa je, kako stvari resnično izvaja in kako se jih drži. Pravzaprav tega nikoli niso storili. Ko gre za komunikacijo z državljani v Turkmenistanu. Šifriramo naše, našo komunikacijo, korespondenco ko pa se pogovarjam z mamo na telefonu, ji ne morem povedati vsega, kar bi rad delil z njo, pa tudi ona ne more tega storiti. Tako da moram skrivati informacije pred njo, tudi naprimer, da so turkmenistanske varnostne sile načrtovali moj umor zahvaljujem se za eh, vso podporo, ki mi je bila dana. Še ne bilo, da ovce ne more spremljati situacije, čeprav ima svoj pliv v Ašabadu. Vendar lahko tam samo organizira delavnice. Dejstvo je, da se eh, turkmenistanske oblasti bojijo to vrstnega nadzora. Tudi ne morejo vstopiti v eh, turkmenske zapore, zaradi tega, ker oblasti vse skrivajo. Tako da se moramo tega zavedati. Alej. Hvala, gospod. Sedaj pa gospod Mamedov. Tarjefu za te komentarje, kot. Zahvaljujem se poslancem za eh, pripombe, za komentarje in vprašanja, ki so jih postavili. Eh, postavili ste ključna vprašanja, naprimer, eh, kar zadeva komunikacijo z aktivisti v Turkmenistanu. Kolega je omenil in mogoče boste presenečeni, da Turkmenistan ni samo Mm, kraj, kamor lahko pokličete aktiviste in se z njimi pogovarjate. Vsa komunikacija z njimi je šifrirana in mora biti tajna. Imamo posebno usposabljanje za civilne aktiviste v komunikaciji in šifriranju sporočil. To namreč moramo početi primer, kar, ki se vam bo morda zdelo paradoksno, ampak zato, da lahko zagotovimo, da pride aktivist iz Turkmenistana v Rusijo in potem komunicira z nami, traja dva meseca, v tem času organiziramo sorodnike v Rusiji, Rusiji in ta aktivist se potem v bistvu deleži Eh, poroke in potem moramo najeti stanovanje v Moskvi, tako da ga lahko pripeljemo tja. Tako te zadeve počnemo. Če pokličemo aktivista po telefonu, bo to pomenilo takojšne ukrepe strani turkmenistanskih oblasti. Eden aktivistov je bil zaprt za eno leto in sicer samo en uh, telefonski klic, v katerem je bil zaprošen, da poda informacije. iz zapora je prišel uničen, zdaj ni več zdrav. Tako te zadeve potekajo. Prosim vas, da ne ponovite napak eh, vaših diplomatov v OZN. Leta 1995 je bila sprejeta resolucija brez razprave in sicer sprejeti neutralnost eh, Turkmenistana. Eh, mednarodna skupnost je podala roko Turkmenistanu, ne glede na to, kako bodo izpolnjevali svoje obveznosti. To je slepa ulica. V zadnjih desetih letih je sodelovanje potekalo v upanju, da bo to prineslo večjo demokracijo. Trenutno imamo v Turkmenistanu eden najbolj represivnih režimov, enega najbolj represivnih režimov. Zato ima smisel sodelovanje samo smisel, če temelji na jasnih pogojih. Ko bo Turkmenistan te pogoje izpolnil, se lahko odločimo o tem, ali je temo Turkmenistan pripravljen na demokratično pot, če ne izpolni teh pogojev? Sodelovanje ne bo imelo zaželjenih eh, rezultatov, torej demokratizacije družbe. V tem primeru vlada ne bo sodelovala in ne bo izboljšala svojega delovanja. Opravka imate z zelo pragmatičnim, ciničnim režimom, ki vas lahko kadarkoli prevara in vam laže v obraz. Ves čas si izmišljuje razloge za svoj obstoj. Obljubljajo sem in tja, na koncu pa nič ne naredijo. Kdo profitira od tega? vedno režim, ki obstaja. Evropski parlament na ta način kaže svojo šibkost, če sprijema ta režim. In potem odigra vlogo, ki mu jo ponujajo takšni režimi. Zato prosim, da prisluhnete materam, katerih sinovi so zaprti. Prisluhnite materam tistih, ki so umrli zaradi zasvojenosti z mamili, tistimi, ki so na črni listi. Politika, v kateri poskušamo z gospodarskim sodelovanjem doseči demokracijo, je slepa ulica. Če si pogledamo tudi režim Roberta Mugabe. Ta je ostal in ostal je, dokler je lahko. Samo, če bomo spodbujali civilni sektor in demokracijo, bomo spremenili situacijo v Turkmenistanu. Hvala lepa. Hvala. Za konec, za repliko še gospa Golston, če tudi lahko se držite petih minut. Hvala. Hvala lepa. Tudi sama bi se zahvalila za vaša zelo dobra vprašanja na katere bi se nakratko odzvala. Najprej naj povem, da Human Rights Watch eh, ne spodbuja neaktivnosti, nismo proti aktivnosti in ne spodbujamo in ne podpiramo izolacije. Podpiramo pa aktivnosti, ki bodo prispevale k merljivim, konkretnim izboljšavam na področju človekovih pravic. In tukaj imamo temeljno, imamo v osnovi uh, drugačen pristop kot eh, služba za zunanje delovanje Evropske unije, ki vodijo dialoge in dialoge samo po sebi in menijo, da je vsaka aktivnost dobra. Mi pa v to ne verjamemo. Tudi mi verjamemo v dialog, ampak dialog mora biti sredstvo za doseganje določenega cilja in ne, ne more biti sam sebi namen. S tem prihajam na naslednjo zadevo na izjavo, da ne moremo pričakovati kratkoročnih eh, takojšnjih rezultatov, da moramo biti potrpežljivi, da gre za dolgoročni proces in ne moremo pričakovati reform kar čez noč. Vprašala bi služba za zunanje delovanje, kako dolgo pravzaprav ste pripravljeni počakati, da bodo rezultati prišli. Če kaj smo se v dolgih letih spremljanja situacije na področju človekovih eh, pravic eh, naučili, da ne bo nobenih rezultatov, razen če bomo izvajali stalen pritisk od zunaj. Kajti edini način, da dobimo rezultate, je, da pritisnemo na te vlade. kar zadeva to, kar je povedal gospod Palecki, da gre za zelo neprijetne odločitve in da je bolje skleniti sporozum o partnerstvu in sodelovanju, da je to boljše, kot če nič ne podpišemo, se bi tako lahko vplivali na pozitivne spremembe. Menimo, da bi lahko lahko ponudbo tesnejšega sodelovanja izkoristili za to, da bi se kaj izboljšalo. Vendar se to ni zgodilo doslej. Ni, Evropska unija doslej ni dajala upanja na um, tesnejše sodelovanje, če bo prišlo do sprememb. Če bi imeli takšno izmenjavo, tako pogojevanje, potem bi lahko nekaj dosegli, ampak Evropska unija tega ni storila in ni politično podprla tih eh, reformnih prizadevanj. To dolgo traja, ampak še vedno ni prepozno. Zdaj morate sprejeti ključno odločitev, torej ali boste ponudili sporazum in zahtevali nič ali pa ga boste pogojevali in ustrajali na tem, da pride do izboljšanja spoštovanja človekovih pravic, preden nadaljujete z sklenitvijo sporazuma o partnerstvu in sodelovanju. Pogosto se sporazum uh, omenja kot uh, orodje za boljše sodelovanje in za večji vpliv. Ne vidimo eh, nobene takšne vloge ne vemo, kakšne specifične možnosti bi pridobili s podpisom sporazuma. Nič ne preprečuje Evropski uniji, da na najvišjem nivoju ustraja na človekovih pravicah. In vse, kar vidim, je spet dogovezne izjave, tako kot izjava za tisk po ministerskem srečanju v Taškentu pred nekaj tedni, kjer imamo izjavo 1,5, torej eno stran in pol takšne izjave, kjer imamo samo tri vrstice namenjene človekovim pravicam, pravne države in tako naprej. To je zelo, zelo malo za aktiviste ki se izjemno trudijo za spodbujanje spoštovanja človekovih pravic v Turkmenistanu ali izven njega. S tem nimajo v rokah inštrumentov, da bi lahko nadaljevali s svojim pogumnim delom. Evropska unija bi torej morala in bi lahko naredila bistveno več. Zdaj ima zgodovinsko priložnost, da zagotovi nekaj odločilnih eh, izboljšav na področju spoštovanja človekovih pravic. Replika, prevista. Hvala. Mislim, da imamo še eno repliko na vprašanje gospe Gomez s strani zunanje službe. Gospod Fišejra, dve minuti bo šlo. Hvala. We, we... Hvala, gospod predsednik. Replies... Opali smo se vprašanji verske svobode, svobode veroizpovedi. To je eno od vprašanj, ki smo ga postavljali na zadnjem dialogu o človekovih pravicah. Naslednji sestanek je predviden za juni. In vsakašne informacije, ki bi jih boste delili z nami, pozdravljamo, kar zadeva zapor in zapornike, to je velik problem. Kar pa zadeva vprašanje gospe. Gomez. Tukaj nisem zato, da bi branil stališče komisije na tem področju, branim našo politiko aktivnosti in veseli me, da Human Rights Watch spodbuja aktivnost in da ni za bojkot ali izolacijo. Ne želim se ponavljati, naj še enkrat povem, da je PCA tukaj zato, da nam bo pomagal. da bomo dosegli boljše sodelovanje. PCA nam bo omogočil boljše delovanje in mislim, da bom s tem zaključil. Bene, grazie, onorevole Fišera. Eh, la... Prav, hvala, gospod Fišera, predsednik pododbora za človekove pravice. Imate, bi želeli kaj dodati, glede na to, kaj smo do sedaj povedali, gospa Hautala, izvolite. Um, Hvala, gospod predsednik, izjemno kratka bom. Rada bi bila zelo uljudna, ampak moram reči, da sem presenečena nad pristopom in aroganco službe za zunanje delovanje. Skratka, popolno aroganco do zares obstoječih problemov. Nihče ni rekel, da želimo izolirati Turkmenistan, vendar hočemo imeti neko politiko zavez, ki bo dejansko ustvarjala razlike vendar moram reči, da nisem prepričana, da jo imamo ravno nasprotno. Ne vem, ali obstaja neka resnična politična volja službe za zunanje delovanje, da bi dejansko ustvarila politične razlike. Ker to pomeni, da bi bilo treba žrtovati neke ugodnosti, ki izhajajo iz eh, puhlih skupnih izjav. Bojim se, da gre tukaj za to institucionalno zadevo med evropskimi institucijami, ki je zelo resna ker če gre za to, da parlament zahteva nek mehanizem spremljanja in se potem pojavljajo izjave, da to ruši ravno težje med institucijami, potem mislim, da je treba nekomu končno pokazati, zakaj gre v resnici. E, hvala, gospa Hautela, to je bil zelo ploden in zanimiv. Um razgovor, zanimivo srečanje in najlepša hvala našim gostom ki so eh, zelo oddaleč pripotovali, gospa celo iz New Yorka in tudi vi. Zelo zanimivo je bilo to za nas, tako smo si lahko izmenjali kar nekaj mnenj. In mislim, da kolega Nikolaj, ki ga sedaj sicer ni tukaj, ampak je pripravlja poročilo o tej temi in kolegica Gomez, ki bo 26. aprila odpotovala v Turkmenistan, bo tam gotovo zbrala precej zanimivih argumentov, ki nam bodo pomagali pri vrednotenju in obravnavi te teme. Za nas je bilo to izredno zanimivo in upamo, da je bilo tako tudi za vas, za vsakogar izmed vas, glede na vaše izkušnje in pristojnosti, ki niso vse tako zelo. Eh, prijetne sicer, ampak uh, upam, da ste videli, da naš parlament pobliže spremlja razvoj položaja človekovih pravic v vaši državi. Tako da uspešno delo še naprej in hvala za vaš obisk. Naslednja točka na dnevnem redu bo potekala za zaprtimi vrati. Tako bom prosil kolege oziroma tiste, uh, člane, ki lahko ostanejo na takem zasedanju, da ostanejo tukaj, ostale pa uh, pozivam naj izstopijo iz dvorane. Medtem ko se tukaj